Um, Spoštovane kolegice in kolegi, dober dan. Začeli bomo predsednik sam in pozem sem, upravičujem se. To se mi je zgodilo že drugič danes, neobičajno za me, se upravičujem. Prav tako pa ni prav veliko kolegov tukaj z nami. Gospod Boni, zelo lepo, da ste z nami. če bi torej podarjevali kakšno nagrado odbora Libe, bi gotovo vi bili zelo dober kandidat za njo. Ne želim vas eh, seveda izpostavljati, ampak hvala, da ste tu. Prav tako bomo nagradili tudi osebje. Začenjamo pa tudi ob 14. običajno začenjamo ob 15. Se upravičujemo sem, torej je neobičajen dan. Opravičujem se vsem, seveda še prav posebno našim gostom, ki so z nami. Gost eh, udeležencev pa je malo. Je pa prenos seveda tudi po internetu, tako da jih veliko spremlja to po internetu. Danes je četrtek popodne, veliko ljudi potuje. Gospod Boni, boste vse čas tukaj z nami? Večino časa. Prav, to je pomembno. Samo enega poslanca imamo. To je dobro. Prav če se strinjate, bomo začeli. Nisem pa še doživel, da bi bilo tako malo poslancev tu. Mislim pa, da je to strukturni razlog zaradi časovnega razporeda. In kako se je odvijal dan, imeli smo glasovanje v PNR, veliko ljudi je takrat bilo na zoči, potem pa so učili. Torej, veliko strukturnih sprememb danes. Prav, začnimo. Točka 7, 8, 9 gre za oceno ogroženosti zaradi internetnega organiziranega kriminala. To je poročilo Europolovega namestnika direktora za operacije, gospoda Van Gemerta. Gledali si bomo torej tudi študijo izjih kazenskega pregona kibernetske kriminalitete, ali res skušamo nadoknaditi zamajeno, zamujeno, zamujeno potem pa bomo imeli še študijo o kibernetski varnosti v Evropski uniji in izven nje, preučevanje grožen in političnih odzivov. To bo predstavitev študije dr. Nicole van der Mullen in Neun A. Joe z Rand Europe, predstavništvo Cambridge. To bo torej skupna razprava. Prvi del bo tak, da bo besedo dobil gospod Van Gemert, namestnik direktora Europola in predstavil bo najnovejšo oceno ogroženosti zaradi internetnega organiziranega kriminala. 10 do 15 minut, prav. Potem pa bomo šli naprej za naslednje predstavitve. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, da ste me povabili, da predstavim JOKTO 2015. Omenili ste PNR. Naj pa omenim še en dosje, ki ste ga dokončali, mislim, da pred tednom, uredba Europol. Zahvaljujem vsem vam rad, vam predsednik in članom Bora Libe in rad bi čestitev gospodu Dios Demeri za odlično delo. Zelo pomembno temo za nas, ste obravnavali to ta uredba, to je zelo zapleten dosje in mislim, da bo imel tudi dalekosežne posledice. Tudi Luksemburško predsedstvo je to uspešno obravnavalo med svojim predsedstvom. To pa je gotovo tema, o kateri bomo govorili tudi danes, da bi našli ravnovesje med pravnim okvirem po eni strani, po drugi strani pa varovanjem državljanskih soboščin in temeljnih soboščin naših državljanov. Zato torej sem želel čestitati kot predstavnik Europola za ta dosežek. Danes pa bi vam rad predal pregled, kar se tiče grožen, kibernetskih grožen z vidika Europola in na kratko bi rad podal pregled nad nekaterimi izzivi, s katerimi se soočamo na tem področju. Direktor je bil prejšnji mesec tukaj govoril o terorizmu, in tudi o migracijski krizi nedavno, o zonanjih odnosih, nadzoru, vendar pa danes mislim, da je to tretja pomembna operativna tema kibernetski kriminal. Z Libe vedno radi sodelujemo, da povemo več o našem delu. Na kratko o našem kibernetskem centru. 2013. smo začeli z delom, zato da bi okrepili odgor na, odgovor na kibernetske grožne. Tudi v drugih študijah je to omenjeno in eh, vse skupaj se je torej začelo 2013. V skladu z mandatom smo nadgradili naše strokovno znanje in smo to uskladili z modelom Europol in sedaj smo uskladili naše delo tudi kar se tiče kibernetskih groženj. Europol in središče je del Europola, je predvsem izmenjava, je platforma za izmenjavo informacij. Imamo 200 uradnikov za stike v 35 državah, članicah in nečlanicah. Smo pa tudi koordinacijsko središče za policijske operacije, ki se lahko načrtujejo in izvajajo. Sodelujemo z mednarodnimi partnerji, o tem bom spregovoril. Kot je Interpol, pa tudi ZDA, pa državami kot so Kolumbijo, Norveško in ostalimi. Mislim, da je potrebno še enkrat omeniti, da imamo enega najbolj odločnih okvirov za varstvo podatkov, globalno gledano. In to bo še boljše eh, zakonodajo, ki se sedaj sprejema. Osredotočamo se na tri področja. Prevare po spletu, kraj identitete, plačila ponarejeni izdelki, zdravila, droge in potem tudi izkoriščene otrok in spolno izkoriščene in potem kibernetski napadi, ki vplivajo na kritično infrastrukturo in informacijske sisteme v EU, pa tudi globalno. 2015 smo imeli več kot 100 operacij visokega profila, imamo pa samo 7 zaposlenih. najbolj inovativen del dela je je urode, ki ga uporabljamo na tem področju. In to je nekaj, kar si moramo izmenjavati. Informacije. Potrebno je imeti skupno eh, ekipo za boj proti kibernetskemu kriminalu, to je GCAT, JCAT in tukaj imamo države članice in države nečlanice. Prav tako pa vodimo skupaj preiskave. Torej ne gre samo za nacionalno perspektivo, temveč tudi na nadnacionalno. In tukaj poskušamo odločiti, kdo se lahko najbolje loti države. Europol je tudi vključen, saj smo povezani središčem, tesno sodelujemo in to je nekaj, kar se je pojavilo v državah članice, ker je tudi vodilo države članice. S takim novim pristopom mislim, da je JCAT lahko zaključil več kot deset nadnacionalnih kibernetskih operacij. Tako, sedaj pa kako izgleda ocena kibernetskega kriminala leta 2015, okta 2015, to je torej strateška ocena kar se tiče internetnega kriminala. 2015 z vidika organov pregona. je bil cilj, da podamo strateški pregled nad kibernetskim kriminalom in da skušamo obvestiti odločevalce o razvoju dogodkov in o uspehu, ki ga organi pregona imajo na tem področju. To temelji na prispevkih 28 držav članic, pa tudi zasebne industrije in finančnega sektora in akademskega sveta. Ključna dognanja. Najprej. Kriminalski kriminal to ni nič novega, ni skrivnost, vendar pa je to industrija, ki se vedno bolj ponavlja in vedno bolj agresivna in tudi izzivalna. In to je nekaj novega. Z naše strani je to tudi znak, da se organizirani kriminal vedno več pojavlja. Torej, izsilevanje, to je sedaj bolj odprto, ni več tako prikrito, kako izvajati kibernetski kriminal. Prav tako to pomeni, da zaradi velike ponudbe lahko tudi neizkušeni hekeri počnejo to, izvajajo ta kriminalna dejanja in zato postaja to bolj agresivno. Potem izsiljevalski napadi, tukaj gre za napade, ki so povezani s šifriranjem, to je postala glavna grožnja. Veliko držav je bilo vključenih v to. Imeli smo kar nekaj velikih operacij, operacija Dova, ki je znatno mm, zmotila dogajanja in tako se je širila zlonamerna programska oprema takrat je bilo povezanih in napadenih več kot milijona naprav, globalno gledano. Skušali smo prepoznati žrtve in jim pomagati, tako da bi potem lahko reševali eh, svojo napadeno upremo. Če boste postali žrtev, mm, vedite, da rešitev za vas že imamo. Potem drugi trendi, bančne prevare po spletu, skušajo manipulirati s transakcijami, bančnimi transakcijami prek spleta in tudi to postaja vedno bolj zapleteno. Ne gre pa samo za tehnične inovacije, ki vodijo internetno, internetno kriminal, temveč tudi drugi vidiki, slaba zaščita in slaba programska oprema, predolgo traja, da lahko zakrpamo že znane težave. In to potem vodi do. uporabe in izkoriščene šibkosti, ki jih že dolgo poznamo. In to je del, kjer bi se lahko izboljšali. Zloraba šifriranja, tudi to, na to skušamo upozoriti in to se širi na druga področja. Leta 2015, za primer, je več kot tri četrtine preiskav vključevalo določeno mero šifriranja za zaščito podatkov in komunikacije. Tudi v nedavnem primeru visokega profila ki smo ga koordinirali, Žit Mozart, smo ugotovili, da je 62 odstotkov vseh podatkov, ki smo se jih izmenjavali, bilo šifriranih s programsko opremo, ki je na voljo. Takrat torej nismo imeli vidnosti, nismo vedeli, kje smo in tudi ne dostopa do kritičnih dokazov. To pomeni, da je nadzor zločincev vedno težji. Tradicionalne metode so vedno manj uporabne. To pomeni, da je policija vedno manj učinkovita. Enako velja tudi, ko zasežemo strežnike, ko koga aretiramo. Organi pregona običajno nimajo prav veliko možnosti za preiskavo in preiskavo nadaljne operacije. In to je, kar se mene tiče, najbolj oznevedljivo. Naj pa pojasnim še nekaj, ker je o tem bilo govora. Europol, kot predstavnik organov pregona, še nikoli ni zahteval slabega šifriranja. In kdor to trdi, je slabo obveščen potrebno je združevati organe pregona in tudi obveščevalne službe. In tako bi lahko storili več. Europol se zaveda, da brez šifriranja internet ne bi deloval, pa tudi ne bo deloval v prihodnje. Prosimo pa, da bi zakonodaja bila uravnotežena, da bi organi pregona imeli pooblastila za nadaljni boj proti kriminalcem in bi pomagali pri preiskavah in pregonu zločinov. Tako lahko zagotovimo pravice žrtev in državljanov. In mislim, da je kar nekaj alternativnih ukrepov, ki bi jih Evropska unija lahko sprejela, da bi bilo pravo ravnovesje in da bi ne spodkopavali tehnologije. Naprimer, harmoniziranje zakonodaje o nujnem razkritju, to bi nam lahko pomagalo. Vendar pa, če se vrnemo na jokto in na virtualne valute, vidimo, da zločinci vedno bolj uporabljajo bitcoin kot valuto za plačilo. Pri vseh tipih spletnega zločinstva. Mislim, da bi tudi tukaj morali to urediti na podoben način, kot urejamo realne valute v finančnem sektorju. Skrbni pregled je nekaj, kar mora biti del tega postopka potem še nekaj spoznanj. Moja predstavitev pred zaključkom povečuje se število primerov. 2015 je bilo zelo veliko socialni inženiring, ki je očinkovit instrument, čeprav posebno v primerih prevare. In na področjih prevare vidimo, da se spremine razpon. Kar se tiče izkoriščenja otrok, tudi spolnega izkoriščenja, pa mislim, da smo imeli tudi razvoj decentraliziranega live streaminga in to postaja težava za mlade državljane in za prihodnost. Zaključki. Nekaj priporočil. Zato, da bi lahko bili učinkoviti pri boju proti kibernetskemu kriminalu, mora zakonodajalec dati pravo orodje, sredstva in izobraževanje organom pregona, da bomo lahko preiskovali temne plati interneta. In to zahteva globlje sodelovanje s finančnim, zasebnim sektorjem, pa tudi z akademskim svetom. Potrebno je dvigati veščenost in zagotoviti preventivo. Zaščita žrtev mora biti tudi omogočena z obstoječimi urodi, kot jih imamo, potrebujemo pa tudi uskladitev zakonodaje na evropski ravni torej potrebno je ublažiti učinke šifriranja, imeti zakonodajo za spletne valute, pa tudi imeti okvir za hrampo podatkov na evropski ravni. Tako mislimo, da lahko dosežemo pravo ravnovesje med zasebnostjo in varnostjo. To zahteva politični pogum in močan občutek odgovornosti, da bi dosegli podporo, ki je potrebna za te ukrepe. Zločinci se seveda premikajo tudi na splet, tako kot mi sami. Europol z veseljem pomaga organom pregona na tem področju. Hvala lepa. Thank you very much. <clears throat> um... Hvala lepa. Tako, sedaj pa gospod eh, John Despos, profesor z Univerzite Lipka de Bruxelles in pridružen raziskovalec na eh, Center for the Study of Conflicts, Liberty and Security. Predstavil bo študijo o izzivih organov pregona glede kibernetskega kriminala. Deset minut, prosim. Thank you. Uh, good afternoon. Uh, on behalf of Dobar dan. V imenu kolegov bi se rad zahvalil članom Borlibe, da lahko predstavim rezultate in ključna dognanja, kar se tiče izzivov ogromno pregavna na področju kibernetskega kriminala. Ko smo analizirali in izbirali te podatke, smo se osredotočali na šifriranje, anonimizacijo, in tudi na kriptovalute, kot je Bitcoin. Kontekst je troj. Po eni strani se osredotočamo na kibernetski kriminal v politiki EU. Komisar je to zapisal kot eno od treh prednostnih nalog v svojem programu. Vedno več je poročil o napadih na podatke kot je dejal gospod Van Gemert, je v letu 2015 leto napadeno na podatke. Gre za hekanje, ki zadeva eh, tako zasebni kot tudi javni sektor. In potem še zadnji element konteksta kontroverzne trditve o internetu. Ko v ZDA veliko visokih uradnikov organov pregona pravi, da internet prehaja na temno plat, kar se tiče šifriranja in kar se tiče kriptovalut. In predvsem v ZDA si želijo večjih pooblastil in posebnega dostopa do urodij za šifriranje na področju, ki jih vsi uporabljamo vsak dan, WhatsApp, Twitter in tako dalje nekaj teh trditev se je pojavilo nedavno tudi v Evropi. Francoska vlada se je odzvala na teroristične napade, še prav posebno glede nekaterih še prav posebno pomembnih tem. Naslednja prosovnica, prosim. Naj začnem z našim ključnim dognanjem. Kar se tiče spletnih kibernetskih zločinov, je največji izziv raje praven kot tehničen ali tehnologičen. Nimamo pravega pravnega okvira, ki bi zagotov, zagotov, zagotovile temele svoboščine in to potem je seveda ključno za pregon kibernetskega kriminala. In potem imamo tri nize rezultatov. Dognanja, ki so povezana zamislijo, da internet ima temna področja, ki se skrivajo pred organi pregona. To se ne dogaja. Trenutna tehnologija lahko določen izjiv in uh, zapleta kazenske preiskave, vendar pa ne ovira to do take mere, da bi mer, morali imeti posebni dostop, torej radikalne ukrepe. Eurojust in Europol pravita, da preiskave na tem področju zahtevata dostopnost in razvoj posebnih specifičnih veščin, ki niso vedno na voljo ne njim in ne državam članicam. Ali obstaja tekma oboroževanja na tem področju med organi pregona in kriminalnim svetom? Ne. To ni res. To se uporablja samo zato, da bi lahko dobili več sredstev in da bi lahko rešili svoj mandat nedavno poročilo Jokte Europola kaže, da večina primerov nastaja na podlagi tega, kar je že dolgo znano. In mislim, da gospod Van Gemer tudi govori o tem. In to govori o človeški ranljivosti, naprimer, ki so dozetne za um, socialne operacije po internetu. In to nima opravka s tehničnimi storitvami. Izjemen dostop šifriranja ali anonimnost, to ni potrebno in je celo protiproduktivno. Strokovnjaki za IKT so večkrat pokazali, da bi ta posebni dostop do šifriranja ustvaril novo raven ranljivosti. To bi tudi ne bilo dobro z razvojem na področju šifriranja in z anonimnostjo. Torej, trditve, da se na internetu laže sedaj izmikajo organom pregona, so nekoliko iztrte, izvite, kajti tukaj neposredne povezave ne vidimo. So pa povezave potem z drugimi, seveda obveščevalnimi storitvami in tako dalje. Kibernetski kriminalci uporabljajo različne faktore, torej trditve, da internet prehaja na senčno stran, morajo biti obravnavane zelo previdno. Potrebno je raje realno oceniti trenutne razmere. Drugi niz dognan zadeva ukrepe EU, kar se tiče boja proti kibernetskemu kriminalu. Tukaj moramo najprej prepoznati, zakaj pri tem kriminalu gre. in tem tudi kar nekaj študij pokazalo, da je razmitev med eh, kibernetsko varnostjo in kibernetskim kriminalom mm, predvsej nejasna. In prav tako vidimo, da imamo veliko nezakonodajnih ukrepov, ki zapletajo nadzor in odgovornost, tudi Europola, to smo ravno kar slišali. Imamo pa tudi raztoče operativno področje, EC3 je bil ustanovljen znotraj mandata Europola za podporo preiskavam držav članic. Od septembra 2014 EC3 kosti tudi JCAT, JCAT. In tukaj imamo radnike za zveze držav članic, tudi držav nečlanic. JCAT je proaktiven, preventiven in kibernetski kriminal zahteva koordinacijo, ker je po definiciji čezmejen. Ni potrebno imeti torej preiskave na nacionalni ravni, pa še pole potem se povezati na nacionalno. Od samega začetka je to potrebno. Kje pa lahko prihaja do napetosti pri pristopih do kibernetskega kriminala, ta proaktiven in preprečevalen. In za katerega so lahko potem pravne določbe manj jasne. Tukaj potrebujemo torej večjo pravno gotovost in tudi boljši pravni okvir. Tako, sedaj pa še zadnji niz specifičnih dognanj o študiji. Tukaj gre predvsem za pravni izziv. Kibernetski kriminal pogosto zahteva hitrost, če želimo zbrati potrebne dokaze in tukaj gre za potem dogovore o vzajemni pravni pomoči. To je neočinkovito, prepočasno ali prezapleteno. Tehnologija pospeši zadeve in zato morajo postopki teči tudi hitreje. Ne mi, ne Sveta Evrope nismo našli dokazov za podporo tej trditvi. Prav tako pa teče razprava o možnosti bolj neposrednega dostopa do informacij, ki jih ima zasebni sektor. V prvem letnem poročilu EC3 pred nekaj leti je bilo rečeno, da zasebni sektor premalo poroča o kibernetskem kriminalu, tudi zato, ker se veliko krat ponavlja in tega pač potem ne ponovijo. Poročilo pravi, da morajo organi pregona dobiti bistvene informacije neposredno iz zasebne industrije. In spet, to ustvarja vprašanja glede pristojnosti. Če nekatere podjetja kršijo temeljne človekove pravice, je seveda to težavno. Nasplošno pa menimo, da potrebujemo aktualiziran pravni okvir, preden lahko uvedemo nadaljne korake in ukrepe. To je povezano tudi z zaščito podatkov in z obdelavo podatkov za organe pregona od konvencije Sveta Evrope, Budimpeštanske konvencije Sveta Evrope v kibernetskem kriminalu, je to še bolj pomembno, ker vidimo, da sicer imamo neke izjave, ampak to ne deluje. Naslednja prosojnica. V luči teh dognanj podajamo tri priporočila. Pet priporočil, tri so navedena. Prvič, potrebno je pregledati infrastrukturo Evropske unije za boj proti kibernetskemu kriminalu. Tudi zasebni sektor se je zelo razvijal v zadnjih letih in seveda zato moramo tudi mi razviti naše potrebe. Drugič, razvoj s tretjimi stranmi, naj si bo zasebni sektor ali države, mora biti povezan z jasnimi omejitvami glede človekovih pravic in glede sorazmernosti, kot je na primer v Evropskem preiskovalnem organu. Eh, nalogu. Tretjič. Pomisleki glede kibernetskega kriminala ne smejo biti opravičilo za izpodkopavanje novih varnostnih protokolov in eh, njihovih informacij. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you very much. And, um, now we have Dr. Hvala lepa. Sedaj pa bomo slišali eh, študijo o kibernetski varnosti v Evropski uniji in zune Evropske unije, preiskava grožen in pa odgovorov politike. Na voljo imate 10 minut, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala lepa za povabilo, hvala lepa, da bomo smeli predstaviti svojo študijo. Naslednja prosovnica, prosim. Najprej bomo pogledali eh, ključne eh, cilje, eh, ključne izsledke in pa ključne priporočila. Kaj je naš cilj? Radi bi opredelili poglavitne kibernetske grožnje, za katerimi se sooča Evropska unija, potem bi radi opredelili tudi poglavitne zmogljivosti kibernetske varnosti Evropske unije, potem pa tudi zmogljivosti kibernetske varnosti v ZDA. Izdelali smo oceno sedanjega stanja čez nacionalnega sodelovanja, potem pa smo preiskali tudi učinkovitost odziva Evropske unije. Naslednja prosojnica. Šla bom po vrstnem redu. Torej, po vrstnem redu grožnje, zmogljivosti, čez nacionalno sodelovanje in pa učinkovitost. Torej, kaj so poglavitne grožnje? Najprej smo eh, danes začeli z jogto. Storili smo dve stvari. Delno zato, ker smo želeli biti jasni, da ocena grožnje, ki temeli na dejstvih, ni nekaj, kar smo nujno želeli. Želeli smo primerjati različne ocene grožnje. Ko pa smo to počeli, smo ugotovili, da to pravzaprav ne gre. Delno zato, ker. Um, je empirična podlaga za javno razpoložljivo oceno grožnje pogosto nejasna. Pogosto ne vemo, kaj ponavadi se vse skupaj uporablja. Torej, v tem smislu nimamo jasne opredelitve, o čem govorimo. Za eno osebo je grožnja nekaj, za drugo pa morda nekaj drugega. Ali pa to grožnja ni. Potem smo vključili tu še en vidik zaznava grožnje je odvisna od tega, katere kazalnike uporabljamo. V literaturi najdemo argumente, da eh, se kibernetska nevarnost napihne sa strani medijev ali pa politikov. Torej, primerjali smo različne ocene. Potem pa smo uh, razmišljali tudi o tem, kako bi dobili bolj harmoniziran okvir za uh, ocene grožnje, zato da bi to bolje uskladili. Zlasti zato, ker te ocene uporabljajo druga drugo in tako prihaja do nejasnosti in do prekrivanja. Naslednja prosovnica, prosim. Tukaj je um, zarisan okvir naših ciljev tukaj so aktor, torej, akterje. Eh, tukaj imamo akterje, orodja in cilje. Torej, kaj je cilj? Uničenje, razkritje, nedovoljen dostop, spremembe informacij in tako naprej. Lahko gre torej tudi za napade. Eh, zato pa potrebujemo koherenten okvir. Naslednja prosojnica. Želeli smo povedati nekaj vsebinskega o grožnjah. In eh, nadaljujemo za temi ocenami, ne glede na vsa opozorila. Največkrat se kot grožnjo omenjajo eh, države in pa kibernetski kriminalci. Industrializacija kibernetskega kriminala se dogaja. To pomeni, da je moč kupiti storitve. Ko pa gre za orodja grožnje, je um, zelo namerna programska oprema vodilna, ampak to je nekoliko zavajajoče, kajti uh, torej, potem imamo tukaj tudi silevalsko programsko opremo, potem imamo bančne trojanske konje. Torej, treba je biti jasen pri tem, kako delujejo te programske opreme v smislu obsega uničenja. In kako se sedaj to prevaja v zmogljivost eh, kibernetske varnosti? Imamo tri strateške cilje z vidika eh, evropske strategije. Osredotočamo se torej na odpornost na kibernetski kriminal, kibernetski kriminal in pa kibernetsko obrambo kakšne zmogljivosti imamo v smislu agencije. Kar se ti, torej na prvem mestu je Evropska agencija za omrežne informacijsko varnost, ENISA. Ona da priporočila Evropske komisiji in omogoča tudi dejavnosti, pomaga tudi državam članicam, ki še niso vzpostavili sistemov. Potem, kar se tiče kibernetskega kriminala, tu imamo Europol in pa e IC3, o tem smo že govorili. Potem pa kibernetska obramba. Tukaj pa so prizadevanja Evropske unije manj izrazita, kajti tukaj gre za nacionalne ukrepe. Ampak sprejet je bil, leta 2014 je bil sprejet ukvir in imamo Evropsko obrambno agencijo, ki podpira razvoj zmogljivosti. Naslednja prosovnica, prosim. Kot v, v študiji smo želeli izvesti tudi primerjavo za ZDA. In v ZDA je zadeva povsem drugačna. Tukaj je zadeva zelo kompleksna in ima mnogo daljša zgodovina. In um, agencije imajo več plasti, zadeva je mnogo bolj zapletena. Zanimivo je sledeče. Veliko se govori o eh, deljenju informacij, tako znotraj Evropske unije, pa tudi specifično v ZDA. Slišali smo številne predloge in pa predloge sprememb, ampak prizadevanja še vedno potekajo. Delno zato, kar je omenil prejšnji govornik, kjer obstaja potencijalni konflikt s temeljnimi pravicami. Naslednja prosovnica, prosim. To ni celovito pokritje ameriških agencij, ki so vključene v kibernetsko varnost. To je zgolj na eh, najvišji ravni, ampak eh, to prostornico vam kažem zato, da boste dobili občutek, koliko agencij je vključenih. Naslednja prostornica, prosim. Potem, kar se tiče eh, kibernetske odpornosti, torej oddelek za domovinsko varnost igra tukaj ključno vlogo. Poteka razprava, kdo je tukaj vodilni pri prizadevanjih omenja se tudi Ministrstvo za obrambo, naprimer, za kibernetske kriminal ni določena ena sama agencija, FBI igra tukaj vloga, pa tudi tajna služba, ki pa je del oddelka za domovinsko varnost. Potem kibernetska obramba, to je področje, obrambno področje, Sprejeli so strategijo in se osredotočajo tudi na obramne zmogljivosti. Naslednja prosojnica. Sedaj pa čezmejno sodelovanje. Mislim, da je postalo jasno, kako poglavitno pomembno je eh, čezmejno eh, sodelovanje. To, o tem so govorili že naši eh, že predgovorniki. Zelo pomembna je vzajemna pravna pomoč. potrebno je vključitev zasebnega in javnega sektorja eh, pri čezmejnih eh, sodelovanjih gre za to, da odpravljamo konflikte. Torej, medsebojna pravna pomoč predstavlja uviro, kajti to je zastarel sistem in poleg tega ni jasnih dokazov. Omenili smo študijo, ki jo je izvedel Centar za mednarodne strateške študije. In oni so ugotovili dokaze za to, ko eh, zadeve trajajo leta na mesto mesecev. Mislim, da zato obstajajo dokazi, odvisno od tega, kako zadevo tolmačite. Naslednja prosojnica. Izziv pa ostaja, kot je bilo že prej omenjeno, med tem, da najdemo pravo ravnotežje v smislu eh, raziskovanja in pa zaščite eh, človekovih pravic. Primer je odločitev Evropskega sodišča o eh, hrambi podatkov. o tem bi lahko razpravljali. Potem obstaja tudi želja, da bi bolj harmonizirali ukrepe v Evropski uniji, zlasti kar se tiče informacijskih tokov med eh, zasebnim in javnim sektorjem, pa med uh, organi kazenskega pregona. Gremo naprej. Torej, kaj, kam nas to privede v smislu učinkovitosti? Tukaj moramo biti pozorni. Težko je to meriti. Zlasti zato, ker se odziv Evropske unije še razvija. V ponedeljek ob polnoči so inštitucije Evropske unije dosegle dogovor o eh, direktivi um, NIS. Nekatere točke iz študije so mogoče upoštevali. Obstaja fragmentacija med različnimi agencijami in pa v um, celotnem pristopu Evropske unije, ampak dosežen je bil nek napredek obstajajo vrzeli pri eh, zmogljivostih in to predstavlja izziv. In ta direktiva poskuša to preseči, ampak um, zadeve še ni dovolj učinkovita. Kar se tiče regulativnega pristopa, obstaja sprememba od neformalnega k formalnemu, od neobveznega k obveznemu. Oboje ima prednosti in slabosti. In to je treba upoštevati. In kar se tiče primerjave z ZDA, Če primerjamo oba sistema, opazimo sledeče. Razprava o kibernetski varnosti in pa o zakonitih uh, predlogih je mnogo bolj javna in, v ZDA in zato se lahko od ZDA veliko naučimo, kajti tam mnogo bolj razpravljajo o tem, tudi v medijih. Gremo naprej, naslednja prosovnica, prosim. Torej, kaj to pomeni v smislu uh, politike? lahko bi spodbujali več harmonizacije med eh, oceno grožen. In tako bi lahko ustvarjali okvir, kjer bi uporabljali iste pojme. In tako bi bilo bolj jasno, o čem govorijo in kako podpirajo drug drugega. Naprej. Spodbujamo še nekaj, zlasti glede na ameriški primer, da se uporabljajo, koliko se le da obstoječe strukture. To ni vedno možno torej EC3 e smo ustanovili, da bi zapolnili vrzel, ampak včasih obstaja tendenca, da bi ustvarjali nove strukture, pravzaprav pa bi lahko bolj učinkovito uporabljali obstoječe strukture. Naslednja prosovnica. Kot sem dajala, torej dosežen je bil dogovor o direktivi NIS o omrežni informacijski varnosti. Ampak e, ta vseboje tudi um, uh, uh, možnost za še več fragmentacije sedanje besedilo pravi, nisem čisto prepričana, ampak koliko sem sama razumela, eh, določene stvari še niso bile vključene in to bi eh, zelo priporočila. Naslednja prosovnica. Uredba o Europolu uh, je bila še v izdelavi, ko smo to pisali. In mislimo, da bi moral imeti zasebni sektor neposredni uh, dostop do informacij. Uh, in uh, to smo navedli kot op politično opcijo. Nakratko sem si pogledala besedilo in mislim, da so nekateri izjemni primeri, ko je to možno. Ampak, uh, kot rečeno, ko je bila študija izdelana, smo šele to dobili besedilo. In končno, opredelili smo, kot tudi številne druge inštitucije, da obstajajo razlike uh, v uh, zmogljivosti med državami članicami. Treba je videti, kje so. Uh, in biti moramo bolj resni pri tem, ko jih opredeljujemo. Res jih moramo ugotoviti in potem je treba razmisliti, kako bomo z inštrumenti to presegli in potem je treba meriti napredek. Hvala. Hvala lepa vsem. Sedaj pa imamo eh, na voljo nekaj minut za vprašanja in komentarje. Gospod Bodi. Hvala lepa za vaše predstavitve. Mislim, da se moramo vrniti k nekaterim temeljnim vprašanjem. Kajte, če govorite o premalo harmonizaciji, potem je treba reči, da dosegamo napredek eh, na določenih področjih. Naprimer imamo omrežne informacijsko varnost oziroma direktivo NIS in to je pravi korak v pravi smeri. Za nas, člane Evropskega parlamenta, bi bilo zelo koristno um, imeti na voljo vaše strokovno znanje. Sledim, zanima me sledeče, katere točke so nezadostne? Kje so tista področja, ki bi jih lahko še izboljšali? Omenili ste, na primer, vprašanje, ki je povezano z tesnejšim sodelovanjem med Europolom in Eniso. Potem ste omenili posebne enote v Europolu. To je zelo pomembno, ampak tukaj gre za boljšo organizacijo, za boljše upravljanje okvira. Moja druga točka pa je ta. kakšne pravne spremembe potrebujemo. Eh, nekateri smo povdarili, da potrebujemo pravno jasnost, eh, potrebujemo več informacij o tem, kje, na katerih področjih in kako naj se lotimo problemov. Dejan, de, eh, rečeno je bilo tudi to, da obstajajo izjemne rešitve, izredne rešitve pri um, šifriranjih oziroma da jih ne potrebujemo. Jaz mislim, da potrebujemo šifriranje na številnih področjih, kajti digitalni svet napreduje. To, da po drugi strani potrebujemo uravnotežene rešitve. Ali imate kakšne predloge v zvezi s tem? Kajti, če se mi poslanci pogovarjamo o tem, začnemo za majhno bitko. In eh, mislim, da nujno potrebujemo vaše strokovno mnenje v zvezi s tem. Ali bi lahko omenili oziroma povedali še kaj več o tem, kakšne odnose potrebujemo s tretjimi partnerji? opisali ste odnose med EU in ZDA, ampak jaz, na primer, sem vključen v Evropsko sosedsko partnerstvo. Kako naj se lotimo sodelovanja s temi državami? In še moja zadnja točka. Obiskal sem Eniso in opazil sem, sledeče. Proračun je že dve, tri leta na isti ravni. Ne želim komentirati proračuna um, Interpola, ampak verjetno je tam položaj enak. Če se res želimo spospa, spopasti z kibernetskim kriminalom, potem potrebujemo boljši pravni ukvir. Razmisliti moramo o tem, kaj res hočemo in ustvariti moramo zmogljivost eh, eh, in nameniti moramo temu dovolj ljudi in dovolj denarja upletenim inštitucijam. Potem pa bi vprašal še nekaj v zvezi z enoto, ki bo začela delovati v Europolu. Interpolu, ta je bolj povezana z um, terorizmom. Ta ne, enota ne bi začela delovati 1. januarja. Torej, ali, lahko, ali lahko poveste nekaj več o tem? Še tri tedni manjkajo do začetka delovanja te enote. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Boni. Hvala lepa. Srinjam se z vami glede Enise. Tudi sam bi rad postavil vprašanje v zvezi s šifriranjem. Ko smo preiskovali masovni nadzor, smo se ukvarjali tudi s šifriranjem. In moje vprašanje je sledeče. Prosim, pojasnite tisto, kar je omenil tudi gospod Boni. Torej, kakšen naj bi bil ukvir in kdaj naj toleriramo šifriranje? Eh, tako da bi zagotovili um, internetno zasebnost za potrošnike in kakšno vlogo ima kazenski pregon, kakšen ukvir naj vzpostavimo za to. An, ali je nujno, da ne bomo nikoli imeli eh, šifriranja? Kajti vprašali smo Microsoft in druge o njihovih eh, zmogljivostih šifriranja. Ana, prosim, ti si naslednja. Hvala. Se upravičujem, nisem slišala prejšnjih eh, govornikov, ampak eh, naj potrdim to, da se eh, naše države članice igrajo z državljani. Mislim, da, tukaj, da je to področje, kjer res potrebujemo ulaganje v proračun, pa tudi v zmogljivosti, v človeški kapital, potrebujemo osebje. Torej, to je področje, kjer to res potrebujemo, kajti to je ključnega pomena za našo varnost. Ne verjamem, da bodo države članice vzpostavile te zmogljivosti, da verjetno države članice sploh ne bodo imele volje uh, za to, da bi vzpostavile te zmogljivosti, če ne bo neke, uh, nad, nekega nadnacionalnega pritiska, da naj to storijo. zagotoviti moramo um, harmonizirano interakcijo in če tega ne bomo zagotovili, potem bomo pač najšipkejši člen. To je problem tudi znotraj evropskih inštitucij. Pred nekaj dnevi sem bila na večerji s strokovnjaki iz držav članic in pa s predstavniki družb, ki se ukvarjajo z digitalnimi zadevami, pa tudi z kibernetsko varnostjo. In povedali so mi, kako so bili priče in žrtve notranjih bojev znotraj evropskih inštitucij. V mislih imam Eniso in komisijo. In v tem oziru uh, naj povem, da niste omenili Evropske obravne agencije. To je še ena agencija, ki bi morala imeti ukvir za ukrepe na področju kibernetske varnosti. Zlasti priča eh, dejstva, da je treba zaščititi kritično infrastrukturo. Kako je upletena tukaj Evropska obramna agencija in pa eh, vojaške strukture znotranje? Kako bi lahko eh, ta agencija odigrala ključno vlogo pri zaščiti kritične infrastrukture? In končno sem del delegacije, eh, oziroma kot članica delegacije sem pred kratkem obiskala Kitajsko in kibernetski kriminal pogosto povezujemo z državami, kot ste same omenili. Na tem obisku smo obiskali Huawei. Ne vem, ali veste, kaj to pomeni. Hua pomeni kitajska in Wei pomeni uh, razcvet. koliko naših vlad pa ne eh, sprejema pogodb o kibernetski varnosti in kibernetskih storitev z družbami, kot je Huawei. Eh, in eh, zmogljivost tega podjetja je izredna, da sploh ne omenjamo sploh tega, kakšna pravila so v kitajskem sistemu, ki jih mora spoštovati. Ali smo slabši sovražnik v tem smislu kot rezultat te neumne varčevalne politike, ki so oropale agencije sredstev in to so agencije, v katere bi morali vlagati, zato da bi eh, zagotovili varnost. Cecil, to, um... Cecil želiš besedo? Eh, grazie. Eh, um, volevo chiedere anche in merito al... Hvala lepa. Želela sem postaviti eno vprašanje. In to se nanaša na prihodno uh, nalogo uh, Europola v luči terorizma. Ali imate pred očmi kakšne specifične inštrumente, naprimer za to, da bi ukrepali proti sovražnemu govoru in tudi za to, da bi uh, se borili proti rekrutiranju uh, v okviru um, radikalizacije. Hvala lepa, Cecil. Dva soporočevalca eh, sta mi dala signal, da bi želela besedo in dobila bosta besedo. Ampak dovolite, da zaključimo samo točko, potem pa se bomo vrnili govornikom. Dovolite še eno končno pripombo o pravni pomoči oziroma o metodi pravne pomoči. Imeli smo preiskavo o tem in. To je v parlamentu trajalo eno, več kot eno leto. Ugotovili smo, da, da se konvencija o kibernetski varnosti ne uporablja najbolje in da so metode medsebojne pomoči zelo počasne. Torej, kakšne ideje imate eh, za to, da bi dosegli boljšo pravno pomoč? Navezujem se tudi na gospoda Bonja. To so zelo resne zadeve. Omenili ste se Enise. Enisa nima dovolj sredstev. Um, Ampak mi se moramo hitro odzivati na zadeve. Ana Gomes je um, povdarila, kako nujno je to. Naslednjič, ko uh, nas. Ko bo kdo napadel znova, naprimer, ko bomo spet doživeli velikanski kibernetski napad in potem se bodo ljudje obrnili na nas, na Evropsko unijo in bodo vprašali Europol, kaj ste vi storili in pa akademiki, kaj ste eh, priporočili inštitucijam Evropske unije. In potem se nas bodo vprašali, kaj smo storili. Torej, situacija je nujna. Hvala lepa za vaše prezentacije. Res. In sedaj bi vas prosil za eh, komentarje. Nimamo veliko časa, ampak eh, izvolite. Hvala lepa. Eh, kratek bom. Gospod Van Gamert. Torej, pravo, zakoni. Kako bi lahko to omogočili? Kaj ne storimo? kako naj eh, zagotovimo, da bodo zakoni v državah članicah eh, podobni. Ena, ena zadeva je eh, hramba podatkov. Tukaj so zadeve zelo različne. Doživeli smo nekaj rezultatov, ampak vendarle to ni dovolj. Torej, ni možno nadaljevati, ker. Ti, uh, torej, kot rečeno, zelo pomembna je hramba podatkov. Potem sem želel povdariti še nekaj. Uh, Eh, navezujem se tudi na vprašanje o šifriranju. Um, torej, ponudniki ponujajo šifriranje za varnost, ampak kazenski pregon potrebuje uh, uh, možnost ukrepanja še preden pride do šifriranja. In tako bi obšli problem šifriranja. To bi morali sodno nadzirati. Če to velja za druge kriminale, bi to moralo delovati tudi za kibernetski kriminal. Potem je tukaj tudi obvezno razkritje, to v nekaterih državah imamo, v drugih ne. Potem sodelovanje z drugimi državami, eh, Ruska federacija in Ukrajina. Te dve države bi bili zelo korisni, kajti eh, doživeli smo neke napade in tudi določeni kriminalci so se želeli potem skriti tam in Europol potem ni mogel izmenjevati informacij na tem področju. Potem, kar se tiče osebja, doživeli smo krizo za krizo. Pri migraciji eh, smo doživeli to, da obstaja velika podpora za povečanje sredstev, ampak kar se tiče eh, kibernetskega kriminala, eh, bo število osebja ostalo enako. In končno, kar se tiče razvoja na področju terorizma in pa sovražnega govora, ne, ne začenjamo za nule, kajti eh, mi že delamo na terorizmu, vzpostavili bomo centr in uh, sedaj preuskujemo tudi zadeve v, v, eh, iz Pariza. Deležni smo bili močne podpore sa strani sveta in parlamenta, da bi eh, morali začeti s temi dejavnostmi. In sedaj je treba govoriti tudi o tem, da bomo dobili za to dodatno osebe, sicer to ne bo delovalo. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Izvolite. Eh, naslednji govornik, prosim. Hvala, predsednik torej, ta vprašanja. Splošno mislim, da treba, treba proučiti naslednjo stvar. Kako poiskati pravo ravnoteže med zahtevami organov pregona in pa pričakovanje glede temeljnih pravic. Torej, težko je doseči to ravnoteže. To pričakovanje je nekoliko iluzorno. Najprej potrebujemo močen okvir za pravice, tudi za pravni postopek, naprimer, za pravico do odvetnika in podobno. Šele potem, ko imamo ta okvir, lahko tudi ustrezno poskrbimo za izvajanje pri organih pregona. No, pri teh študijah smo dejali, da je to v bistvu povezano z obojem, um, z pravnimi in pa s političnimi vprašanji. Potem so to šele tehnični dejavniki. Tukaj mislim, da se vsi strinjamo. Potem naprej kaj lahko še izboljšamo? V poročilu smo predlagali to, da tam, ko gre za medsebojno pravno pomoč, imamo še manjverski prostor pri teh sporazumih za marsikatero izboljšavo. Tukaj smo našteli par, našteli par možnosti izboljšav. Potem pa bolj ambiciozna možnost, Evropski nalog za prejetje, lahko podlaga za sodelovanje s tretjimi stranmi, tudi z zasebnim sektorjem. Prav tako pa tudi z drugimi državami naprimer, celo um, čezatlantski preiskovalni nalog bi lahko imeli, torej približno podobno kot imamo evropski sistem EU, je razvila ta okvir, torej zakaj ne bi tega uporabili tudi na bolj ambiciozen način, širše. Hvala. Very much, and Dr. Van der Mullen, please. Hvala. Dr. Van der Mullen. Osmaš, gospod Čirprej. Prosim, uh, hvala lepa. Hvala za vprašanja. Bomo odgovorili nekatera vprašanja kot prvo. Razdrobljenost in kako se tega lotiti. No, obstajajo določene pobude na visoki ravni in s temi smo poskušali povečati sodelovanje, ampak operativnega sodelovanja pa ni bilo veliko. Torej, glede gradje zmogljivosti lahko rečemo, da ni pravih komunikacijskih kanalov torej med tistimi, ki se ukvarjajo samo taktiko, samo strategijo pri večji odpornosti na spletu. To smo tudi videli v intervjuju na ravni države članice. Kaj se je izkazalo? Vedeli so za Eniso, ampak dali so, da je sodelovanje minimalno na tem področju. V bistvu samo včasih po naključju sodelujo. To mislim, da lepo kaže, kako huda je razdrobljenost na operativni ravni. Potem naprej še čez sektorska razdrobljenost, Evropska obravna agencija, kot ste menili že prej. Sodeluje ločeno, pa čeprav v bistvu je kibernetska varnost zelo povezana z drugi področji. Torej, stvari se podvaja, se prekriva, ampak ni pa pravega pogovora med sektori. Potem naprej, seveda nekateri začasni sporozumi so bili še sprejeti, ampak na koncu pa v bistvu organi pregona niso bili vključeni v te dialoge glede te vrzeli izmenjave informacije treba je bolj vključiti vse akterje, tako da bi direktiva NIS dejansko delovala in da ne bi bilo dodatne razdrobljenosti. Potem naprej. Sporozumi za medsebojno pravno pomoč. Številne države v bistvu uh, spregledajo ta sporozum in sklepajo bilateralne oziroma multilateralne pogodbe torej, zaobidejo ta globalni sporozum. To ima določene pluse, ampak veliko minusov. Kot je povedal prej kolega, seveda, ta pravna in politična vprašanja so zelo pomembna, ampak pri kibernetski kriminaliteti. Takšna politika obstaja ravno zato, ker uh, je kibernetska kriminaliteta zelo drugačna kot pa druge vrste kaznjivih dejanj. Uh, Torej, kibernetski kriminal je precej drugačen in mislim, da um, te razlike niso bile ustrezno obravnavane. Pa še kolegici. Ja, hvala. Torej, glede IDA e in pa kritične infrastrukture. Mislim, da IDA e uh, ni pravi za to, da se ukvarja s kritično infrastrukturo. Za enkrat moram reči, da ta odpornost ne pripada njim. Lahko rečemo, da nacionalni organi so povezani s kritično infrastrukturo, ampak če tako rečete, potem v bistvu to pomeni, da se morajo s tem uparati same države članice. No, o tem se lahko potem pogovarjamo. Potem pa še povezava med uh, državami in pa kibernetsko kriminaliteto. Težko je odgovoriti na to vprašanje, ker tako. Ker ti tukaj vlada veliko špekulacij in včasih imamo določene dokumente, ki so dostopni javnosti, ampak niso zelo prepričljivi, niso dejansko robustni. Hvala lepa vsem štirim gostom. Ta razprava je pokazala marsikaj, zelo zgovorna bila in hvala lepa vsem poslancem, ki so bili tukaj, oziroma vsem drugim. Torej, glede, glede kibernetske kmetlete imamo kar. Uh, lepo zgodovino, bili smo v Washingtonu, ampak je druge. Danes se morda zdi drugače, eh, ker nas ni toliko tukaj, ampak se bomo še pohvaljali o tem tudi v prihodnosti. Tudi gospoda Gomez je prej že to omenila, torej to je izjemno bistveno vprašanje za naše državljane. In se bomo še vrnili na to področje na bolj strukturiran način. In um, gotovo smo o tem še pohvaljali skupaj z Europolom in pa drugimi. Hvala lepa. Torej, gremo naprej na deseto točko sopročevalca sta tukaj, če sem prav razumel. Torej, bi rada to predstavila, kdo bo prvi? Roberta, želiš morda predstaviti to točko? Vzmaja se sil, si v redu. Hvala, predsednik. Torej, to razpravo delovne dokumente nam bi preložili. Mislim, da bi bilo več časa, če se pogovorimo o tem naslednji četrtek v Strasburgu. Torej, tako mislim, da lahko zgladimo naše razlike. Za nas je res prioriteta, da se lotimo tega vprašanja. Moramo vse dokumente tudi deliti s pročevalcem v senci. Tako bo predvsej lažje za vse. No, vseeno pa sem povabila tudi skupino študentov iz Univerze v Ljubnu in ti so tukaj zadaj v dvorani in hvala lepa, ker ste prišli. Pozdravljeni. Pred srečanjem smo se pogovarjali študenti, to je bila zelo zanimiva razprava. Gospod predsednik, torej prosim, če naslednja srečanja v Libiji o tem govorimo in takrat bodo na voljo uh, tudi predstavljeni vsi dokumenti. Ja, gotovo. Eh, si sedaj spregovoril o imenu obeh. Roberta, želiš vseeno kaj dodati? Hvala lepa, Klot. Ja, zelo na kratko. Ja, se strinjam se sil. Torej, od vsega začetka tega postopka je bil naš cilj to, da vse skupaj vključimo, torej da vse politične skupine vključimo v naš dogovor, v soglasje. Naš namen je bil to, da predstavimo dva dokumenta. En dokument o upravljanju meja in pa potem še drugi dokument o učinkovitem izvajanju z EAS. E Ampak tega dogovora še nismo dosegli. Torej, ne moramo reči, um, da to lahko sedaj predstavimo kar danes. Zato prosim, če to lahko storimo drugič. Prosim, če lahko drugič predstavimo te dokumente, ko bomo že imeli um, večjo konvergenco, torej, ko se bodo politične skupine bolj približale ena drugi. In upam, da bo to res možno še pred koncem tega leta, oziroma če sem bolj konkretna, um, 20. decembra do takrat. Hvala lepa za ta pojasnila in seveda se bomo na to še vrnili. Torej bomo to razpravo preložili na drugič. Ja, lepo ste razložili razloge za to. Seveda, kot predsednik moram reči, da sem ravno kar izvedel za to in se opravičujem tisti, ki ste prišli sem ravno zaradi te točke na dnevnem redu. Upam, da boste ostali tudi sedaj. In ja, bom prišel na to. Torej, torej se pročujem vsem, ki ste prišli samo za to. In gotovo razumete, torej, kaj ste povedali sopročevalki. In ja, sedaj pa res točka 11, sem pripravljen na to in gremo kar še po dnevnem redu. Do konca vem, da ste vsi uh, utrujeni, kajti sedaj je četrtek popovdne, ampak imamo še nekaj pomembnih točk pred seboj. Točka 11 študija o sodelovanju EU z tretjimi državami na področju migracij. Eh, politični oddelek parlamenta je naročil to študijo. In Torej, kar vi povete, kako je sedaj s profesorico, ali bo prišla? Ja, Filip Debrajker, eh, ni prišel, kjer ima težave z letom. Eh, doktorica Garcia, radi, eh, bo to predstavlja v njegovem imenu. Torej, zakaj gre pri tej predstavitvi? To študijo smo naročili, torej, gre za celostni pristop k migracijam. No, se boste razložili, zakaj gre, kaj ne. Uh, in potem bomo slišali še nekaj vprašanj, soproočevalk in pa gotovo še koga drugega. Torej, prosim in dobrodošli. Hvala lepa, gospod predsednik. In hvala lepa za to prijazno vabilo. Veliko čast mi je, da lahko spregovorim pred odborom Lipe v parlamentu in sicer omenu ekipe raziskovalcev. Mi smo se torej lotili te študije o sodelovanju s tretjimi državami na področju migracije. Naslednja prosonica. Torej, naša ekipa. Uh, sama sem se vlada pred tem, pa še zraven uh, Ivo Martin z Evropskega inštituta, uh, potem zraven še Virga Vita in pa Sergio Maranšvili, potem pa še znanstveni svetovalci, Filip De Bruyker z uh, Svobodne univerze v Bruslu, torej UEB, in pa še Kristina Gordazar z Univerzitet Pontificija Komilas in pa še, uh, torej, uh, še ta španska strokovnjakinja iz Omreša. Naslednja poslovnica, področje uporabe oziroma kontekst te študije. Tu gre za analizo celostne strategije sodelovanja EU s tretjimi državami na področju migracije in pa azila. To je torej želel Evropski parlament 17. Eh, decembra 2014 v svoji resoluciji. No, potem smo se lotili specifičnega pristopa, osredotočili smo se na izvajanje in pa evalvacijo političnega okvira za sodelovanje s tretjimi državami na tem področju. Torej gre za globalni pristop k migracijam in mobilnosti. GAM. Ta GAM koncept smo vključili pri državah članicah, ampak sedaj se je treba sredotočiti na uravnotežen, dosleden sistem izvajanja, pa tudi na evalvacijo tega, kaj smo dosegli. Pomen sodelovanja s tretjimi državami je seveda visok in to smo večkrat že povedali v preteklosti. Sedaj vidimo, kaj se dogaja pri migracijski krizi, sploh v zvezi z begunsko krizo. Vidimo, kako pomeni so ti aktualni dogodki, tudi povezave s to študijo. Zato bi rada izpostavila tri zaskrbljujoče trende. Kot prvo, upravljanje meja in pa ponovni sprejem sta točki, ki sta ponovno vedno bolj prisotni v evropski retoriki. Sploh gre za zahodno-balkansko eh, pot in pa glede na oktobrski sestanek s tem v zvezi, ter pa tudi glede na akcijski načrt EU za to področje. Solidarnost s tretjimi državami za obvladovanje begunske krize je očitno nekaj, kar sedaj EU eh, e eh, ne razume čisto dobro, sploh ne finančno. Pogosto pozabi naprimer na ponovno vključevanje v družbo. Potem je tukaj še tretji zaskrbujoči trend, to pa je vedno višja varnostna grožnja po tragičnih dogodkih v Parizu in druge. Torej, sedaj pa na nakratko predstavim strukturo in vsebino te študije. Naslednja poslovnica, prosim. Po krajši predstavitvi izzivov, na kateri smo se osredotočili Sedaj pa še krajši pregled vprašanja za prostoritev zranje pristojnosti med EU in pa državami članicami za to področje. Kot prvo, prvi izdelek, tukaj imamo glavne instrumente, ki lahko EU uporablja za sodelovanje s tretjimi državami na področju azila in pa eh, migracij. Ti instrumente smo razdelili po značaju, torej bilateralni sporozum o migracijah, potem partnerstva za mobilnost in pa skupna agenda za mobilnost in migracije, potem pravni instrumenti, naprimer specifični sporozum glede ponovnega sprejema, glede ponastavitve vizumskega režima, pa tudi potem klauzule za migracijo, ki so vključene v sporozume za sodelovanje in razvoj in potem še operativni instrumenti. To pa so regionalni programi, potem regionalni programi, eh, potem Frontex sporozume in pa JASO. Eh, zelena razsežnost. Torej. Tukaj imamo tudi določene eh, točke, so malo zemljevide instrumentov EU. Ti so zelo različni in so pogosto potrebni za to sodelovanje s tretjimi državami. Eh, imamo tukaj GDF-ko, e HOMNIR in pa Evropsko službo za zunanje delovanje. Vsi ti so prispevali svoje, svoje finančne sredstva. Potem pa so tukaj še glavni dejavniki posamečnih držav. Potem drugi razdelek, tukaj smo pravili oceno učinkov, instrumentov pri zunanjem delovanju Evropske unije in to z treh zornih kotov. Torej, cilji in pa vsebinska razsežnost, potem kot drugo posledice narave instrumentov, ki se uporabljajo za te namene, torej funkcionalna razsežnost in potem še na koncu izzivi koordinacije, ko gre za njihovo sprejmanje in pa izvajanje, to pa institucionalna razsežnost. Na koncu smo predstavili tudi študije primerov glede Moldavije, Moroka in pa Tunizije. In eh, tukaj smo empirično predstavili te točke. Potem tretji razdelek. Tukaj imamo sklepe in pa predloge kot konkretna priporočila za ukrepanje na ravni EU. Na to se bom sedaj osredotočil na sedih minutah. Vem, da nimam veliko časa, zato bom uh, bolj podrobno predstavljal samo nekatere dejavnike. Torej, naša priporočila. Eh, in prinaši sklepi. Torej kot prvo, treba izboljšati ravnoteže med različnimi sestavinami globalnega pristopa k migracijam in mobilnosti. Analiza instrumentov GAM in pa izvajanje teh instrumentov kaže, da ni pravega ravnoteža med štirimi stebri GAM-a torej predvsem gre za boj proti nezakoniti migraciji, ta je v spredju, to je najbolj integrativen element, eh, tukaj se osredotočamo predvsem na upravljanje meja in pa na ponovno sprejem. Torej, treba je ukrepiti zunanjo razsežnost pri zakoniti migraciji, treba je ukrepiti cilje v okviru partnerstva za mobilnost in prav tako je treba tudi pri pridružitvenih sporozumih eh, v te namene uporabiti te elemente, ki so na voljo, kajti trenutno se samo pripoznava pravice za zakonite migrante, ki že zakonito bivajo v Evropski uniji, drugih stvari pa ni. Uh, Potem še naprej, kako eh, če bolj izkoristiti ta razvojni dvig pri migracijah. Tudi ta stebr potrebuje več eh, pozornosti. Tukaj treba še razviti stebr glede azila in pa medarodne zaščite. RVP se osredotoča na gradnjo zmogljivosti, ampak ni pravega elementa ponovne naselitve. Sedaj se ta zunanja razsežnost EASA še dodeluje, ni zadosti politične vole, ni zadosti financ. Vse to se vidi tudi pri tem, kako se izvajo različni finančni instrumenti v EU za financiranje različnih pobud sodelovanja s tretjimi državami. Sicer se splošno povečujo stroški in pa prispevki za to zunanje razsežnost v zadnjih letih, ampak uporaba sredstev v praksi pa je problematična. Sploh ne primer eh, DEFKO skladi so problematični. Tukaj vidimo, da se predvsem vsi osredotočajo na boj proti nezakonitim migracijam, ampak zakonita migracija, pa razvoj pa sta zapostavljena. Torej, to so nekakšne zadnje prioritete, če lahko tako rečemo. Potem še politična doslednost. Tukaj imamo pozitivne korake, po našem mnenju. Torej, tudi te sklade za azil pa za integracijo so vključevali v novo politiko in um, v korist Evropske unije to je bolje, kot pa da se naprimer razvojne sklade usmeri kam drugam. To se je predogajalo v preteklosti pri nekaterih drugih programih. Potem instrumenti kam za sodelovanje in pa finančni instrumenti so se osredotočali geografsko gledano predvsem na Zahodni Balkan, na vzhodno Evropo in pa na eh, države Južnega Kaukaza. Sodelovanje se je šele nedavno ukrepilo tudi z Južno in Sredozemljem in pa s podsaharsko Afriko ter pa vzhodnimi državami. Potem torej tudi geografsko gledano je treba bolj uravnotežiti to sodelovanje. Potem naprej, treba je, eh, treba je, eh, nujno je okrepiti ta pristop partnerstv. Zelo nujno je okrepiti sodelovanje v teh tretjih državah, ko gre naprimer za podpisovanje instrumentov glede GAM. S tem se potem lahko okrepi narava partnerstva pri teh instrumentih. Tu gre naprimer za mobilna partnerstva, vidimo, da se vsebine pogosto približujejo, da so partnerstva zelo podobna um, in ni pravih pogajanj med EU in pa tretjimi državami. Tudi pri ADVP-jih vidimo, da je stvar podobna. Ni pravega, uh, prave lokalne odgovornosti. Potem torej treba ukrepiti pristop partnerstva. To se vidi tudi pri mobilnosti. Radi bi povečali uh, naprimer možnosti glede, glede ponastavitve vizinskega režima in mobilnost mora biti nek avtonomen cilj naprimer, če država ne pomeni pravega tveganja glede nezakonite migracije, se lahko mogoče takšno sodelovanje. Potem naprej, po našem mnenju, bi se morali bolj sredotočiti na to, kaj lahko EU ponudi partnerjem, potem, ko se naprimer uspešno zaključi dialog glede ponostavitve vizijskih režimov. Treba je ohraniti nek politični zagon in pa trajnost reform, ki so se začele. Potem EU politika za pravni sprejem. Tukaj se moramo sredotočiti na države izvora, tako da preprečimo težave in pa predolga pogajanja, ter pa tudi. Uh, Eh, da ni pretiranega bremena na tranzitnih državah in potem še klauzula za tretje države pri ponovnem sprejemu. Ta se mora vključiti samo pri pomembnih tranzitnih državah, ampak je pa treba tudi zagotoviti ustrezno pomoč tem državam. Potem še tretje, zelo pomembno vprašanje, se vprašujem, nisem rekla naslednja prosovnica, ampak sedaj pa res naslednja prosovnica, prosim. Torej, racionalizacija in pa okrepljena koordinacija. Uh, Kot prvo, vedno več je teh regionalnih dialogov glede migracij. Veliko držav pri tem usporedno sodeluje in to seveda zahteva tudi racionalizacijo in tudi eh, večji podarek na praktičnem uveljavljanju takšnega sodelovanja. Ko gre za finančne instrumente, lahko rečemo, da je vedno več instrumentov za različne politike pri notranjih zadevah, pri razvoju, pri sosedski politiki. In to potem odraža določene um, različne logike, pogosto prihaja do prekrivanj. To potem preprečuje preglednost, doslednost ter pa demokratični nadzor tega, kar se dogaja. Naprimer, lahko bilo res odlično, da se ponostavi te finančne okvire. Potem funkcionalno gledano, politični instrumenti so vedno bolj pogosti pri te zunanje razsežnosti in seveda so lahko zelo koristni pri tem, kako se pospeši sodelovanje in pa začne sodelovanje. Ampak vedemo pa, da imamo pri nezavezujoči zakonodaji določene pomakljivosti in zato eh, je treba tudi bolj sprejeti zavezujočo zakonodajo, tako lahko povečamo pravno gotovost pri teh eh, zavezah, tako tudi bolj podrobno opredelimo pogoje, ter tako tudi zaščitimo pravice migrantov, naprimer pri socialni varnosti, pri sprejemu, ter pa pri integraciji, torej vključevanju v družbo. Uh, Ti izzivi so predvsej večji na institucionalne ravni. Kot prvo, eh, koordinacija med državami članicami. Na eni strani lahko rečemo, da države članice ustrajajo na tem, da so vedno bolj vključene v vse ukrepe, ampak pri študijah pa smo gotovili, da potem štadi, države ne zagotovijo sodelovanja pri instrumentih GAM, kot naprimer pri regionalnem dialogu ali pa pri nadaljem spremljanju partnerstva za mobilnost. Prav tako smo gotovili, da se ne da zagotoviti ustreznega izmenjava informacij med državami in pa komisijo, glede tega, kaj se dejansko dogaja na dvostranski ravni. Torej, vsi bi morali sodelovati, to je zavezujoče, ampak bilo je pa res dobro sprejeti tudi uh, pravno zavezujočo sekundarno zakonodajo ali pa da se naprimer eh, spremeni sklep eh, iz sveta iz leta 2006, tako da se dejansko zagotovi eh, nujno zmenjava informacij glede bilateralnih sporozumov ter projektov, tako da se razpravlja o tih ukrepih in pa da se zagotovi tudi notranjo koordinacijo pred sprejetjem dokumentov. Tukaj pri tej točki moramo zagotoviti to, da se poskrbi za dodano vrednost zunanje razsežnosti EU tudi pri bilateralnih sporozumih z državami članicami. Po našem mnenju bi bilo dobro, da se odpravi te klauzule glede kompatibilnosti pri sporazumih z državami članicami, kajti glede na trenutne dogovore med državami članicami uh, se omogoča takšni sprejem. Uh, če se te klauzule črta, bi omogočili tudi um, enotno izvajanje EU sporazumov glede ponovnega sprejema. Prav tako bi tudi povečala dano vrednost pri partnerstvih za mobilnost. Bilo bi dobro, da se sredstva EU zagotovi samo za multilateralne projekte, ker je vključenih več držav članic, naprimer v takšnem mobilnostnem partnerstvu, ne pa da je naprimer uh, vključen samo en projekt posamične države članice. Potem naprej še institucionalna razsežnost, torej medinstitucionalno usklajevanje v Evropski uniji. To je prejšnja prostornica, prosim. Hvala lepa. Torej, medinstitucionalna eh, koordinacija več akterjev, večina akterjev se strina s tem, da mora uh, okrepiti delovanje Evropske službe za zunanje delovanje na tem področju. Ampak to potem pomeni, da moramo tudi povečati njihove človeške vire in pa sredstva. Napotitev uradnikov za zvezo, naprimer v EU delegacije, se mora začeti čim prej, takoj um, tako da lahko uradniki dejansko podpirajo države članice pri izvajanju gama na terenu. Prav tako je treba tudi povečati vlogo Evropskega parlamenta pri tem, eh, teh zonalnih razsežnosti, pri azilu, to naprimer vidimo tudi pri evalvaciji in pa pri pregledu poznaje. Potem pa še koordinacija med institucijami. Tukaj treba povečati koordinacijo med različnimi prioritetami, med različnimi generalnimi direktorati v komisiji, ki se ukvarjajo s to zunanjo razsežnostjo, naprimer DG Home, Devko in pa NIR, so ti oddelki visoka predstavnica oziroma podpredsednica komisije bi se lahko ukvarjala s tem. Prav tako bilo dobro, če bi v svetu imeli posebno enoto za usklajevanje delovnih skupin na tem področju uh, zunanje razsežnosti. Ali pa da se okrepi koordinacijsko vlogo uh, skupine na visoki ravni za azil in migracijo. Pa še nekaj za konec, še četrti glavni sklep, naslednja poslovnica lepo prosim. Tukaj pa gre za večjo preglednost, za boljšo evalvacijo in nadzor. Tukaj imamo določene težave. Ko smo pripravili to študijo, smo ugotovili, da imajo tukaj težave glede dostopnosti informacij in ni pravih evalvacij na voljo. To potem v bistvu tudi moti sistematično izvajanje učinkovitosti gama. Potem tudi prozdelitev sredstev ter pa prozdelitev projektov. Tudi tukaj imamo težave zaradi premajhne dostopnosti. Zato je bilo dobro, da imamo periodične evalvacije na tem področju, torej za vsak instrument gama, za sodelovanje in za finančna urodja bi bilo to potrebno. Naprimer, zadnjo evacijsko poročilo glede EU dogovorov za pravno sprejem, e, to je bilo leta 2011 in pri ponastavitvi vizumskih režimov in pa pri partnerstvih za mobilnost pa pri letu 2000, v letu 2009. Potem evalvacija izvedenih projektov, tukaj bi bilo dobro naslednje, torej da se osredotočimo na rezultate teh projektov in pa na stroške. Prav tako pa se moramo sredotočiti tudi na to, kakšne učinke ima določen projekt, ko gre za strateške prioritete samega projekta in pa gama. Torej oboje. Po našem mnenju mora država članice tudi dati na voljo celostne podatke o izvajanju instrumentov GAM. To potem omogoči tudi dosledno evalvacijo. Naprimer, pri vračanju bi bilo treba spremeniti um, dokument 868 iz 2011 glede mednarodne zaščite, tako da bi zagotovili, da države članice dejansko sporočijo Eurostatu vse podatke glede števila tistih, ki se vračajo in da se pri teh številkah tudi ugotovi, zakaj je prišlo do vračanja ali zaradi izvedenega protokola ali zaradi dvostranskega sporozuma med državami članicami tako da vemo, kateri instrument so dejansko uveljavljali v praksi. Tako da bolj specifično ugotovijo, kam je ta človek na koncu odšel. Kajti glede številke vidimo samo nacionalnost uh, posamečnega uh, človeka, torej ne pa kam je šel. Zato je treba poskrbeti za uh, eh, več očakovitost teh instrumentov. Kam? Če si naprimer pogledamo, kaj se dogaja, Frontex uh, zunanje delovanje oziroma instrumenti Gama so takšen primer. In še nekaj za konec. V naši študiji smo gotovili naslednje. Treba je poskati načine, kako izboljšati in povečati vlogo parlamenta pri spremljanju zanane dosežnosti migracij in azila. Sploh, ko gre za operativne in pa politične instrumente. Ti so vedno pogosti pri tej zanani dosežnosti. Pogoste razprave treba posvetovanja glede spremljanja partnerstva za mobilnost, gamov, RDP-ov zunanih razsežnosti, pri EU agencijah. Te razprave so eh, nekaj, kar bi lahko imeli sistematično organizirano v Evropskem parlamentu. Vloga Evropskega parlamenta pri mednarodnih sporazumih, kot naprimer pri EU dogovorih za pravno sprejem, potem ponastitve vizijskega režima, ta vloga EPA ne more biti omejena samo na privolitev, kot imamo um, v učinu 218 pogodbe moramo iti tle, torej treba tudi pomagati pri spremljanju mehanizmov za izvajanje in pa za spremljanje teh eh, instrumentov. Sploh je treba tudi ugotoviti, kako ti politični inštrumenti vplivajo na življenje migrantov. To je vse z moje strani. Hvala lepa za pozornost in če imate kakšno vprašanje, prosim, ga povejte. Hvala. Any, um, sort of brief questions? Hvala lepa. Torej, vprašanja sedaj, Cecil Kenge, prosim. Prima di tutto ringrazio la relatrice per... Uh, Najprej bi se rada zahvalila govornici za odlično predstavitev. Strinjam se glede veliko točk, ki ste jih predstavili. Imela sem niz vprašanj, vendar pa v bistvu ste odgovorili že na veliko vprašanj, ko ste podali predstavitev. Strinjam se glede dejstva, da je veliko neravnovesje pri različnih faktorjih. Še prav posebno pa, da se moramo bolj osredotočati na boj proti nezakonitemu priseljevanju. To je potrebno izpostaviti. Potem partnerski sporozumi, kako bolj vključiti tretje države, to je tudi ključnega pomena. Potem pa morda še en del, ki bi ga lahko bolj razvili, to pa je del ki govori o tretjih državah, kako ukrepiti njihovo vlogo. In potem še nekaj. Sodelovanje pri repatriaciji, kar se tiče vračanja. Tudi tukaj ste podali nekaj priporočil in to se mi je zdelo dobro. Hvala lepa za vse skupaj. Strinjam se s točkami, ki ste jih v predstavitvi omenili. Hvala lepa, še kakšna pripomba? Barbara, prosim. Eh, non funziona? Ah, eh, grazie per la presentazione. Hvala lepa za predstavitev. Želela sem povedati samo to, da sem tudi sama našla precej elementov, s katerimi se lahko strinjam, pa so tudi zanimivi. Imam pa osebinsko vprašanje, kar se tiče vloge nacionalnih držav in politikov v teh razmerah, to sprašujem, ker je v poročilu odločna vloga namenjena Frontexu. Vloga, ki mislim, da je prepomembna. Govorimo o EASI in potem tudi o službi za zonanje delovanje. EEAS je torej nekaj, kar je še vedno v povojih. Nimamo še pravzaprav prave evropske zunanje politike. Kar se tiče Frontexa, pa bi rada povedala sledeče. Njegove dejavnosti v GAM so pomembne. Naj pa upozorim, da je bil dosežen že dogovor in imamo sporazume, kot je nedavni med EU in Grčijo, sporazum iz 27. novembra, kjer je navzočnost Frontexa na mejah zagotovljena. Zagotovljena je tudi možnost sodelovanja s tretjimi, potencijalno sodelovanje s tretjimi državami. In to potem je v skladu z odločitvami nacionalnih vlad. Neka določena avtonomija pa je prepoščena državam članicam. Imamo dopis Frontexa, ki je bil poslan vsem državam po EU. tem dopisu je zapisano, da se prerasporeditev ne spoštuje. Ko smo torej podpisali sporazum z Grčijo, ko se je Grčija strinjala, da bodo uradniki Frontexa na mejah Grče, sedaj pa se to ne izpolnjuje. Grška vlada je dejala, da sporazum ne more delovati. Ne more delovati s Frontexom na ključni zonani meji. Zakaj ne? Zato, ker so bile naj, grške zahteve, ki so bile najprej sprejete, potem pa zavrnjene, bile legitimne. Kakšno pa je vaše mnenje o tem? Thank you, Barbara. Um, Dr. Andrade, do you want to... Hvala lepa. Dr. Andrade, se želite odzvati? because I changed languages and I, I didn't <laughs> get exactly the last question. Zadnjega vprašanja žal nisem dobro razumela, ker sem nekoliko preklapljala med jeziki, se upravičujem. It was on the on Frontex and Torej, to je bilo vprašanje o Frontexu. Mislim, da je šlo za hotspot v Grčiji. Je bilo to to? Eh, Uh, well i i'm not sure i i got the the, the spirit nisem prepričan ali sem torej resnično razumela vprašanje vendar pa moje mnenje o vlogi Frontexa pri tej novi zamisli spremnih točk, hotspotov, registracije na mejah, še prav posebno v Grčiji in Italiji, je taka, da bi torej naj pomagali tudi pri vprašanju premestitve. Res je, da se zdi njihova nazočnost nujno potrebna, ko prihaja do takih držav, kot sedaj v določeni državi članici. In zdi se, da se potem želi ukriviti države, ki so mejne, vendar pa seveda gre za skupno vprašanje. Kar se tiče Frontexa in naše študije, pa smo iz naše analize, in sodelovanja s tretjimi državami, Frontexa s tretjimi državami, dobili sledeče. Mislim, da je zelo veliko nejasnosti glede tega, kar se počne. Res je, da je veliko preglednosti, naprimer, kar se tiče operative Frontexa s tretjimi državami. Kot veste, niti to ni javno objavljeno. Frontex je imel neko pasivno politiko objavljeno, tako da so drugi objavili te delovne določbe. In res je, da se agencija vedno odzove na prošnjo in potem ne moramo točno vedeti, kaj se dogaja. Vendar pa, po mojem mnenju, je največji pomislek v odnosu Frontexa s tretjimi državami ta, kaj Frontex dejansko počne v okviru določb držav članic s tretjimi državami. In tukaj nimamo objavljenih podatkov. Frontex ne sklepa mednarodnih pogodb, to so administrativne določbe za vzpostavitev sodelovanja, najbolj kontroverzno vprašanje tega sodelovanja, po našem mnenju, pa so skupne patrulje v vodah sredozemlja. In tukaj postopek delovanja Frontexa ne more biti pravna podlaga. Kaj ti Frontex nima kompetence pri izvržbi nadzora na mejah. Potrebujemo vsaj torej podlago, pravno podlago držav članic. Res pa je, da tudi tega nimamo. Tudi to ni objavljeno. In v bistvu, če prav razumem, gre za vprašanje varnosti, ter te države, ki sodelujejo s Frontexom, ne želijo objaviti teh določb, tudi države članice ne ker je pač vprašanje varnosti, kje imamo skupne patrulje in pod kakšnimi pogoji, s kakšnimi operativnimi nalogami. Preglednost je tukaj potrebna, po mojem mnenju. Kaj Frontex počne, ko sodeluje, ko skuša pomagati državam članicam v sodelovanju s tretjimi državami članicami ne moremo se izogniti, recimo temu vprašanju odgovornosti, ko pravimo, da mora vse to prezeti država članica, ki izvaja nadzor. Frontex s tem upravlja do določene mere. Ne vem, ali sem resnično odgovorila na vprašanje. And, uh, well, I, I think it was not, uh, uh, it was a remark. But... Mislim, da je to bila bolj pripomba z vaše strani. Hvala lepa. Strinjam se z vami. Najbolj težavno vprašanje bi lahko bila politika vračanja. In predvsej presenetljivo, no ne vem, presenetljivo ali karkoli drugega je bilo, ko sem videla nedavne dogodke z Lava Leto s turškim akcijskim načrtom, ko smo videli, kako se vrača vprašanje varovanja meja in vprašanje vračanja ljudi. Ne vem, ali bomo nekako uravnovesili kam, vendar pa zdi se, da bo celo tisto, kar smo že dosegli, zavrneno, če se spet vrnemo na varnostno vprašanje, na begunsko vprašanje in seveda to ni edini vidik, je pomemben. Uh, Hvala lepa dr. Andrade, hvala lepa, zelo zanimivo poročilo ste nam podali, hvala lepa tudi kolegicam in kolegom za vprašanja in za razpravo. Tako, sedaj pa gremo naprej, gremo na točko 12. Kolege Žerade Depreja žal z nami ni, tako da bomo to točko preložili. se prečujem tistim, ki ste čakali na to točko, sedaj pa točka 13. Gospod De Jong je na poti, medtem ko čakamo na n, pa vam lahko povem, da bomo morda danes končali prej tudi manjšo stavo, sekretarjatom sem sklenil 2 evra, da bo De Jong prišel prej in zmagal bom. No, pa gremo na točko 14. To lahko uvedem predvsej samozavestno, ker sem sam poročevalec. Torej sem nozoč, gre za avtomatizirano izmenjavo podatkov iz registrov vozil v Latviji. To je pomembna točka, 14. Ker je pa predstavitev mojega, za predstavitev mojega poročila. 30. novembra so se koordinatorji odločili, da bodo dodelili to poročilo Gue po Dontu in Gue me je prosila, da naj to sam storim. Izjemoma bom to storil, ker gre za nujno zadevo in rok, ki ga moramo spoštovati, tem se bomo pogovorili s koordinatorji na naslednjem sestanku. Rok pa je resnično blizu in resnično si želimo, da bi imeli avtomatizirane zunanje podatke iz grizko vozil. To je tako imenovana prvnska odločitev. Veliko držav si ne izmenjuje podatkov v vozilih. In to je velikansko vprašanje, kar se tiče romske pogodbe. In to je resno vprašanje. Koordinatori so se strinjali glede zelo kratkega časovnega razporeda in zato se bom sedaj jaz loti tega poročila. Novi rok za predloge sprememb v angliščini samo bo 14. decembra v povdne. To je ponedeljek glasovanje v Libe bo 21. decembra, na plenarnem zasedanju pa 2. februarja. Upam, da nimate kaj povedati na to temo. Ne, se strinjate. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. Prav. Hvala lepa. To smo torej uredili. Tako pa sem zaslužil 2 evra. Tako, sedaj pa čakamo na točko 13, ker je za pravno pomoč za osumljene ali obdolžene osebe, ki jim je bila odozeta prostost, te pravna pomoč v postopkih na podlagi Evropskega naloga za prijetje. Čakamo zelo goreče na kolego Tejonga. Vsak trenutek bo z nami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 tako pač je. Hvala lepa. Zelo veliko različnih elementov v igri danes. Skoraj sem že napovedal naslednji sestanek po točko razno, ampak dobro, to bom prihranil za poznaje. Tako, sedaj pa se sedite. Gospod Dejong, ste pripravljeni? Prav, odlično. Tako, torej, 13. točka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 o trenutnem stanju kristijanskih pogajanj. Prosim, gospoda Jong. Misliče... Hvala lepa, predsednik. Zadnjič je bilo zelo negativno, sedaj samo negativno. Torej, to je že napredek. Nimam samo slabih novic. Potem, ko smo se sestali s poročevalci v Senci, z nizozemskim pravosodnim ministrom, smo se dogovorili, da bomo pod nizozemskim predsedstvom ta dosje resno vzeli z namenom doseganja rezultatov. To je predvsej pozitivno. Videli pa bomo, kako bodo potekala pogajanja. Vsaj namen pa je na obeh straneh, da bi napredovali v naslednje pol leta. Žal pa nismo mogli najti pravega datuma za letos, tako da pod luksemburškim predsedstvom ne bomo dosegli napredka. Na začetku januarja pa ali saj sredi januarja pa bomo imeli naslednji trialog z nizozemskim predsedstvom. Kot splošni pristop, tako sporočevalci v senci, kot tudi s predsedstvom sveta, pa smo se dogovorili, da bi bila morda najboljša pot naprej, da se osredotočamo na člen, ki se nanaša na evropski nalog za prijetje sicer bi lahko imeli težavo glede nacionalnosti. In tu bi se lahko potem pogovorili že kar o nekaj stvarih, ki bi bile splošno veljavne tudi v drugih primerih, če bi se potem kasneje strinjali, da to razširimo na druge primere. V trialogu smo jasno povedali, da če bomo šli po tej poti, potem to ne pomeni, da bo Evropski parlament spremenil svojo krovno stališče, kar se tiče pogajanj. Smo pa odprti za ta pogajanja, tako da bi torej lahko storili to, kar moramo v trialogu, da pač eh, pripravimo besedilo, ga uskladimo. Poleg tega, in mislim, da je to tudi zadvig zaupanja, pa tudi dobro delo strani parlamenta, smo se strinjali, da bo parlament, če koordinatori to potrdijo, naslednji ponedeljek seveda da bo torej parlament izvedel oceno vpliva o spremembah, ki jih predlagamo v primerjavi s predlogom komisije. Predlagali bomo oceno vpliva komisije s tem, kakšen bi bil rezultat, če bi naš predlog bil sprejet. In tukaj glede različnih faktorjev, govorimo o stroških, izdatkih, človekovih pravicah in prihrankih. Ne pozabimo, kajti včasih, če imamo pravno pomoč na začetku, lahko precej prihranimo, kasneje se izognemo nesporazumom in celo mm, nesodelovanju osumljene ali obdolžene osebe. Še nekaj, o čemer smo se pogovarjali s poročevalci Senci in smo se nasplošno strinjali, spet to mora potrditi sestane koordinatorjev, je, da bomo prosili za pravne za neuradno pravno mnenje. Uradno bi trajalo predolgo, še prav posebno, kar se tiče področja delovanja te direktive. 27 in 28 odstavek, dostop do odvetnika. po teh uvodnih izjavah, je potem manj obveze, da bi imeli odvetnika ali pravno pomoč. Želimo pa si seveda, da točno vemo, pri čem smo. Mislim, da predsedstvo pri opredelitvi tega ne moremo slediti. To ni v skladu z, našo, z našim stališčem, želimo pa to urediti tako, kot je treba in za to mnenje pravne službe. In potem še nekaj, nasplošno in tudi zato, da da pokažemo, da ne moremo priti do tega, da bi celoten svežen postopkovnih pravic bil tak, da bi dosegli dogovor vsem razen o pravni pomoči. Zato bi torej pravna služba morala neuradno pregledati, kakšne bi bile posledice, če bi na primer določena oseba po Evropskem narogu za prijetje dejala, da ni imela dostopa do pravne pomoči. Dejstvo, da nimamo evropskega standarda glede pravne pomoči, pa po moje ne pomeni, da ne morem spodbijati evropskega naloga za prijete. To je precej zapleteno. Ta nalog je bil dogovorjen in izvajan po razumevanju, da bomo v določenem trenutku imeli pravni okvir In torej ta odnos je zanimiv. To je še prav posebno pomembno, ker imamo države članice, ki si sploh ne želijo te direktive. In to bi bil argument na naši strani, da torej rečemo, ne glede na to, kako vse skupaj kaže, bomo morali imeti pravno pomoč. Torej tu smo. Upam, da bodo koordinatorji lahko podprli naš pristop, potem pa bomo imeli torej oceno vpliva. Gotovo do konca marca, na začetka aprila, tako so mi rekli. To je dobro. In pravna služba bi lahko bila še hitrejša. Čez nekaj tednov bi lahko dobili to mnenje, torej nekje sredi januarja. Veliko torej, stvari za razpravo. Upamo, da bomo imeli konstruktivno razpravo s predsedstvom. Hvala lepa. Gospod Dajon, to sem nekoliko spremljal. Vem, da je to zelo težaven dosje resnično vam želim veliko uspeha pod nizozemskim predsedstvom. Ne gre samo za tehnično težavnost, gre tudi za politično težo v državah, kjer zmanjšujejo pravno pomoč. In za njih je to kot popkovina do določenih postopkov. Sicer postopki ne vzdržijo. Tako da je to zelo pomemben dosje na veliko načino in želim vam veliko uspeha na začetku naslednjega leta pri napredku pri tem dosegu. Gospa Kiniči želi spregovoriti, kaj ti tudi sama je bila vključena v ta dosje. Prosim. Thank you, chair. Now I inter, I, uh... Hvala lepa. Želim spregovoriti v imenu Birgit Cipel. Skušala bom govoriti angliš. Birgit se opravičuje, ker danes popodne ni z nami. Nemška socialdemokratska stranka ima svojo strankarsko konferenco v Berlinu. Zato me je prosila, da naj izrečem polno podporo pristopu poročevalca. Ocena vplivov naših predlogov sprememb, pa tudi prošnja za mnenje pravne službe, bosta dovolila, da bomo imeli več argumentov v prid našemu stališču. Ne glede na to, kako močna bo pozicija strani sveta, pa se ne smemo vdati, temveč moramo slediti naši zavezi po poštenem sodnem postopku za osumljence ali obdolžence. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Potem hvala lepa, gospod De Jong, še enkrat. Veliko uspeha v tristranskih pogajanjih pod novim predsedstvom. To bo proaktivno predsedstvo, kar se naših področji tiče. Sestal sem se že s prihajajočim veleposlanikom in sem izpostavil ta dosje tudi med drugimi. Tako da bodimo tudi mi proaktivni. Hvala lepa kolegice in kolegi, preden odidete, ker sem s svojim dosejem že upravil še točka 16, to je naslednji sestanek, to bo četrtek 17. decembra 9.30 v Strasburgu. Vidite? V Strasburgu bomo imeli sestanek, čeprav imamo že zelo natrpan dnevni red v Strasburgih. Potem pa bomo imeli še 21. decembra in 22. decembra sestanek v Bruslu. Če ni nič po točko razno, potem se zahvaljujem vsem, kolegice, kolegi. Hvala lepa za vašo udeležbo. To zelo cenim, še prav posebno tistim, ki ste ostali do konca. Hvala lepa.